Dear colleagues, welcome. Um, Dragi kolegi, pozdravljeni. Okay, we will go directly to point six. Uh, Dobro, bomo kar začeli s šesto točko. It's your prerogative. You can make use or not make use of it. Um, Zelo me veseli, da lahko tukaj pozdravim predsednika Evropskega svetovalnega odbora za statistično upravljanje ESGAVA, torej gospoda Enrika Giovanninija. Naš odbor je potrdil imenovanje gospoda Giovanninija kot predsednika ESGAVA oktobra 2017. Gospod Čuvanin je prevzel svojo funkcijo 1. februarja 2018 za triletno obdobje. In vsako leto imamo izmenjavo mnen s predsednikom ESGABA, zato da skupaj razpravljamo o zadnjem letnem poročilu ESGABA. Pred nekaj dnevi je bilo objavljeno poročilo za leto 2018, to se je zgodilo 23. januarja. Sorry, uh, to, to members. And... To poročilo je bilo tudi razdeljeno članom in. Kot veste, so v poročilu opredeljene statistične eh, prednostne naloge za obdobje po letu 2020, potem mm, opisani so tudi izzivi, s katerimi se sooča Evropski statistični sistem in s katerimi se še bo soočal v prihodnosti. Potem so opisane zaveze glede zaupnosti. Uh, opisano pa je tudi izboljšanje ukrepov na podlagi preteklih poročil ESGB. Torej, veliko stvari je, o katerih bomo lahko razpravljali. V četrtek bomo glasovali tudi o GNI. To je majhen del naše statistične sestavljanke. In tukaj potekajo pomembni zakonodajni ukrepi. Um, ocenili bomo torej ta del. Um, politik, gospod Giovannini, je znan ne samo kot strokovnjak za statistiko, ampak tudi kot oseba, ki se je pripravljena soočati s prihodnjimi izzivi, ki čakajo vse nas in Evropsko unijo. Ne bom ga predstavljal, ker gospoda Giovanninija vsi poznate, eh, mu bom kar takoj dal besedo. Eh, hvala, hvala za to dobrodošlico, pozdravljeni vsi skupaj. Predstavil bom prvo poročilo našega odbora po spremembi sestave odbora. Mm, sam sem bil imenovan kot predsednik pred enim letom, na začetku lanskega leta torej. Se je pa celoten odbor eh, spremenil. Mm, prišlo je do določenih eh, zamenjav med ljudmi in eh, s tem je povezan tudi proces učenja. To poročilo govori o številnih izzivih za evropski statistični sistem. Nekateri izzivi so relevantni tudi glede na prihajajoče volitve. Nas eh, precej skrbi to, kako se proizvajajo in eh, kako se obravnavajo statistike v javnem mnenju, v Evropi pa tudi posod po svetu. Um, socialni mediji imajo tukaj svojo vlogo, imamo pa tudi delovno skupino o lažnih novicah. Ta skupina je statistični urad poklicala naj se bolj proaktivno vključi v boj proti lažnim novicam. V poročilu se ukvarjamo tudi z dolgoročnimi eh, perspektivami za evropski statistični sistem. In o tem bom spregovoril čez nekaj minut. Naj pa zdaj povzamem nekaj priporočil, ki smo jih izdali. V celoti je teh priporočil 14 in rad bi izpostavil, da smo leta 2018 objavili tudi poročilo o izvajanju zavez glede zaupnosti Evropske komisije. To je bil cilj za posebno mnenje, ki smo eh, ga objavili priporočila smo poslali svetu in parlamentu in obravnavali smo vprašanje, kako deluje Eurostat in kako ga Evropska komisija podpira. No, ampak, kot veste, je statistični sistem veliko širši. Vključeni so tudi nacionalni statistični uradi in tudi drugi nacionalni organi, ki so pristojni za statistiko. Oni so prispevali k, oziroma prispevajo vse čas k objavljanju evropskih statistik. To je področje pristojnosti ESGABA. No, v sistemu pa smo odkrili vrzel in o tem bom tudi spregovoril. Eh, verjetno bo to zanimalo ta odbor in pa parlament. No, naj predstavim priporočila. Eh, v ekonomskem in socialnem ter okoljskem pogledu se stvari zelo hitro spreminjajo in to ne samo v Evropi, tako da eh, pripravljalci statistik težko ohranjajo isto hitrost in pa natančnost statistik glede na vse te spremembe. In zato prvo priporočilo povdarja potrebo potem, da statistični uradi eh, pristopijo k statistiki bolj, na bolj proaktiven način eh, in eh, na bolj aktiven način merijo tisto, kar je res pomembno. Jutri naj bi Evropska komisija objavila svoj dokument o razmisleku o izvajanju evropskih eh, politik v zvezi s eh, cilji trajnostnega razvoja. To je za Evropo veliki izziv. Ne samo za Evropo, to je pomemben izziv in pomembno področje dela tudi za nacionalne statistične urade. Potem druga točka, odnosi z uporabniki. Eh, mi želimo, da statistični uradi izboljšajo te odnose, tudi glede na tveganja zlorab statističnih podatkov. Predvsej verjetno je, in to se že dogaja v drugih državah, um, tudi državah, ki so zamenjali politično vodstvo v preteklosti, uh, torej dogaja se, da so statistični uradi pod pritiskom. Ta pritisk izvajajo vlade, ki se predstavljajo kot kot eh, vlade, ki nasprotujejo elitam. Raziskave so pokazale, da eh, na statistiko pogosto gledajo kot na instrument elit, torej da elita prek statistik usiljuje svoj pogled na svet. In zato ni nemogoče, da bo tudi v Evropi v prihodnosti prišlo do takega pritiska na statistične urade, torej da bi spremenili upravljanje bolj v skladu eh, z željami teh vlad. In zato menimo, da moramo ukrepiti odnose z uporabniki, tudi zato, da se um, zagotovi neodvisnost statističnih uradov. Potem tretja točka, ki je tudi povezana s temi velikimi spremembami, ki se dogajajo. Statistični uradi morajo imeti na voljo dovolj uh, virov, ne samo finančnih, ampak tudi človeških virov, uh, ni lahko eh, rekrutirati tako imenovanih eh, podatkovnih znanstvenikov, zato ker obstaja velika konkurenca z zasebnim sektorjem. Plače se zelo hitro um, dvigajo. Uporaba uh, velikih podatkov, tako imenovanih big data in pa drugih virov podatkov je ključnega pomena za statistične urade. Potem četrta točka in četrto um, priporočilo zadeva statistično pismenost. Uh, statistika je zelo pomembna za demokratično razpravo. In mi v Evropi vemo, da veliko ljudi nima eh, tistih pravih sposobnosti, da bi brali statistične podatke. Včasih eh, imajo tudi novinari zelo sproščen odnos do širjenja statističnih podatkov. In zato mi SS e pozivamo, naj bo bolj pozoren na eh, ta pomembna vprašanja. Zdaj pa naj povem nekaj tudi o delovanju Evropskega statističnega urada. Zelo dobro je, da ta statistični sistem eh, začenja z novim ciklom vzajemnih pregledov. Eh, ti pregledi so eh, dober način, da pripravljalci statistik, ki delajo v različnih nacionalnih organih, da so pod nadzorom. Eh, in sicer glede tega, kako sledijo Evropskemu kodeksu ravnanja za statistiko. To je namreč tista referenčna točka za profesionalno neodvisnost in dobro delovanje statističnih uradov. Eh, nov tak eh, krok pregledov se bo začel, mi smo objavili določena priporočila, kako naj to poteka in rezultate bomo objavili. Uh, okrog leta 2022, torej približno tri leta imamo, da pripravimo metodologijo eh, in da potem pregledamo eh, te vzajemne preglede. ESGA bo vodil take preglede za Eurostat in to bo potekalo leta 2020. Potem pa še ena pomembna točka, ki je politične narave. Ta pa zadeva vključitev zasebnega sektorja v um, pripravo podatkov kar se tiče big data, eh, imajo določeni eh, zasebni eh, akteri prednost, ko uporabljajo te podatke v odnosu do javnega sektorja. Mi pa javne organe pozivamo naj spostavljajo um, ehm, strateške odnose z temi nosilci podatkov, predvsem z zasebnimi nosilci podatkov na evropski ravni. Eh, naprimer, pet velikih podij, podjetij ima večino podatkov in mi jih eh, spodbujamo naj vsaj del eh, tega svojega bogatstva podatkov delijo tudi s statističnimi organi. Imamo pa tudi priporočilo, ki predstavlja zelo občutljivo točko in sicer, da bi statistični uradi morali vključiti v proizvodno statistik tudi določene zasebne nosilce podatkov, ki pa bodo podvrženi tudi kodeksu ravnanja in drugim minimalnim standardom. Na ta način bomo zagotovili eh, izboljšanje kakovosti podatkov, tako tistih, ki jih objavijo in pripravijo javne organizacije, kot eh, podatkov zasebnih organizacij. No, pa še zadnji sklop eh, priporočil bom predstavil. Eh, tukaj gre za prihodnost upravljanja evropskega statističnega sistema. V teoriji naj bi ESGAP pokrival delovanje evropskega statističnega sistema kot celote. Eurostat pa bi se moral ukvarjati s kakovostjo statističnih sistemov na nacionalni ravni. Ampak V določenih evropskih državah, eh, bolj redkih sicer, obstajajo tudi nacionalni organi, ki naj bi to upravljali. Torej v Franciji, v Združenem kraljestvu, v Združenem kraljestvu je to celo zelo dobro razvito, v Italiji obstaja, ampak eh, ni eh, dobro razvito. Torej v šestih od 28 držav članic obstaja tak nacionalni organ, svetovalni organ. In uh, to predstavlja po našem mnenju tveganje. Uh, Mi kot ESGAP eh, nismo eh, pristojni za interpretacijo eh, uredb oziroma ureditev na nacionalni ravni. Ampak, če tega ne proučuje nihče, če se nihče s tem ne ukvarja, potem lahko pride do neravnotežja. Eurostat sicer ima svojo funkcijo tudi pri tem. In Eurostat lahko razlaga pogodbe. Ampak to vprašanje je še eh, nepopolno rešeno. In mi kot ESGAP eh, načrtujemo v letošnjem letu sestanek z eh, nacionalnimi organi, ki imajo isto funkcijo kot ESGAP, da bomo razpravljali o tem, kako še nadalje krepiti evropski statistični sistem. Potem še ena pomembna točka skladu z evropskimi pravili. Vsaka vlada držav članic eh, lahko eh, objavi tudi zavezo glede zaupnosti, to je, oziroma spodbujamo jo k temu. In eh, mi tudi spodbujamo uporabo in upoštevanje kodeksa ravnanja na nacionalni ravni. Zelo malo držav pa je objavilo takšne um, samostojne zaveze glede zaupnosti. Nekatere države tudi pravijo, da je njihovo ravnanje že v skladu z Evropskim kodeksom praks. Um, torej, na tem področju bi tudi lahko še dosegli napredek. Zdaj pa še zadnja točka, ki nam je tudi zelo pomembna. Hm, videli bomo, ali bodo evropske institucije razmislile in spremenile upravljanje unije. Uh, Dobili smo belo knjigo in eh, v skladu s to belo knjigo obstaja možnost, da se to zgodi v prihodnje. Eh, vključene so tudi možne spremembe pogodb. In eh, v okviru pobude ESPAS, kjer gre za institucionalno prizadevanje, je možno izvesti raziskave v zvezi s tem, kakš, na kakšen način bi lahko Evropski statistični sistem spremenil svoje upravljanje. E, imamo sistem evropskih e, oziroma sistem centralnih bank v Evropski uniji in e, tak sistem no, bi lahko obstajal tudi na evropski ravni glede statistike parlament skupaj s komisijo in drugimi institucijami eh, bi lahko v okviru ESPAS-a um, prevzel vodilno vlogo in izvedel tudi študijo o um, prihodnih rešitvah na tem področju. Hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod Giovannini, hvala za vašo predstavitev. E, zdaj pa bodo spregovorili še naši poslanci in poslanke. Prvi bo gospod Gerolf oziroma Gerhold. Presence and I do apologize for the lack of presence of, of my colleagues, uh, which is indeed, uh, which is indeed uh, shocking. Uh, hvala. In dobrodošli tukaj, gospod Giovannini. Upravičujem se uh, za slabo prisotnost uh, v imenu kolegov. Ampak. Uh, nekateri pa smo vendarle tukaj. No, vi priporočate, da naj bi nacionalni organi in Eurostat imeli um, strategijo za odnose z uporabniki. V okviru semestra so takšni statistični podatki še posebej pomembni. Um, kaj pa priporočate za to, da bi izboljšali oceno um, naših državljanov, ko gre za eh, pragove v okviru semestra. Thank you very much. Uh, yes, the improvement of uh... izboljšanje pismenosti našega prebivalstva je tudi med našimi priporočili. Podatki so res zelo pomembni in se eh, vse bolj uporabljajo pri pripravi politik, pa tudi pri političnih razpravah, če lahko tako rečem. Prek eh, družabnih omrežij se širi tudi veliko lažnih novic. Imamo delovno skupino oziroma task force eh, za eh, te lažne novice in ta skupina je pozvala statistični urad naj bo veliko bolj proaktiven v odnosu do teh lažnih novic v, v preteklosti smo se že trudili za izboljšanje pismenosti pri statističnih podatkih. Um, gre tudi za podatke, ki so zelo relevantni za pripravo politik in eh, nacionalna statistična združenja so izvajala uh, takšna prizadevanja. Eh, statistični sistem pa ima še posebno odgovornost, da to stori v sodelovanju z mediji. Uh, Naprimer, v Italiji sem bil predsednik statističnega instituta in takrat smo vzpostavili tudi statističen program izobraževanja za predstavnike medijev in podobno. Torej, Eurostat že upravlja določeno delo na tem področju. Mislimo pa, da bi moralo biti teh prizadevanj še več, ker gre za um, demokracijo. Podatki so zelo pomembni v javnem diskurzu. In zato smo pripravili tudi določena priporočila. Druga priporočila bomo še pripravili. In pomembno je, da parlament, ki predstavlja državljane, podpira takšna prizadevanja, zato da bomo imeli statistične urade, ki bodo neodvisni od političnih sil. Eh, potrebovali bi izobraževalne programe, zato da se eh, bo izboljšala statistična pismenost. Ne pozabite, da so centralne banke po finančni krizi sprožile tudi masovne, zelo obsežne programe za finančno pismenost, zato da bi preprečili um, tiste pojave, ki so vodili v finančno krizo. In podobno bi morali narediti tudi na področju statistike, torej s pomočjo nacionalnih organov izboljšati pismenost. Hvala, Pervonž Berez. Hvala, gospod predsednik, da ste prišli v naš odbor in hvala za vaš prispevek. No, nam se delo jaz ga pa zdi zelo pomembno. Naj se navežem na vaša priporočila. Rekli ste, da samo šest ali sedem držav, odvisno od tega, ali štejemo Združeno kraljestvo ali ne, torej te države imajo neodvisne organe, ki nadzorujejo nacionalne statistične službe. In uh, s tem so seveda povezana tveganja, ker teh uradov po drugih državah ni. Uh, In hitro se lahko zgodi, da tak ali drugačen interes uh, statistike uporabi v svoj namen. Torej, ESGAP uh, ima svojo funkcijo pri nadzoru in tudi na nacionalni ravni bi potrebovali takšne urade. Rekli ste, da boste delali na tem, ampak eh, zanima me, ali že lahko poveste, um, kakšne smernice imate in. Eh, na kakšen način boste ukrepali na tem področju? Potem, kar se tiče novega evropskega upravljanja, me zanima, eh, kakšno vlogo vidite vi za evropski statistični sistem v okviru agende do leta 2030. Ta agenda naj bi bila objavljena jutri, če se ne motim. Eh, potem me tudi zanima, na kakšne osnovi Eurostat eh, zbira podatke. Veste, da se mi veliko ukvarjamo tudi z davčnimi utajami in tudi z eh, vrzeljo v politikah. Vedno več se ukvarjamo s tem in države članice sprejema določene ukrepe, eh, s katerimi se potem ustvarijo takšne vrzeli, eh, naprimer za neplačevanje davkov. In eh, s tem se krčijo javna sredstva. Tako da me zanima, ali obstaja kakšen način, kako to preprečiti, na kakšen način bi se vi lotili tega. Mi v okviru skupine socialistov in demokratov smo eh, se že tudi veliko ukvarjali eh, s to vrzeljo v politikah. Mm, včasih izhajamo iz eh, podatkov iz leta 2015 in no, na podlagi teh podatkov naj bi bilo davčnih utaj in izgub za več kot 800 milijard evrov. E, mi že pripravljamo tudi seznam želja za naslednjo komisijo in e, zanima me, kaj bi po vašem mnenju moralo biti na tem seznamu. Hvala. Torej, e, možna vzpostavitev organov podobnih ESGAV-ov izgabo na nacionalni ravni. Naj povem nekaj o tem. To bi bili eh, tisti nadzorni organi, ki bi nadzorovali nacionalne statistične urade. To je eden od načinov, kako bolje pokriti sistem. Druga možnost pa je, da se razjasni vloga ESGA, torej da bi ESGA lahko um, proučeval tudi nacionalne situacije. Naj razložim. Pri um, vzajemnih pregledih, ki smo jih že izvedli, smo identificirali določene vrzele, vrzeli v posameznih državah. In glede na način, kako so interpretirali vlogo ESGAB-a, smo v našem poročilu bili omejeni, nismo smeli obravnavati nacionalnih primerov, pa tudi ne sistema v celoti. Uredba sicer eh, tega ne pravi eksplicitno, gre za stvar interpretacije, eh, gre pa seveda tudi za stvar eh, virov. Ne pozabite na to, da mi delamo za ston, na sekretarjat je zelo majhen, In če parlament želi, da bi bolj poglobljeno proučevali tudi nacionalne situacije, potem bomo morali razmisliti o organizaciji ESGB eh, in pridobiti podporo Eurostata. Nimam še rešitve. V naslednjih mesecih eh, bomo imeli razprave tudi na to temo in lahko bomo ocenili prednosti in slabosti um, takšne ureditve. Potem pa bomo na podlagi tega podali predlog. Potem ste omenjali tudi nove dejavnosti, ki naj bi jih predlagala komisija, zato da se uh, bolj osredotoči in poenostavi agenda do leta 2030. Videli bomo, kaj bo komisija predlagala. Ena od možnosti pa je, da se spremeni način, kako deluje evropski semester, naprimer, da se pokrijejo še druga področja ali pa eh, da se zagotovi bolj integrirano analizo socialnih, ekonomskih in okoljskih vidikov. In v tem pogledu potreba pospešiti pripravo določenih podatkov, naprimer za socialno področje, zato da bodo ti podatki usklajeni eh, z gospodarskimi podatki. Ne pozabite na to, da ko razpravljamo o statističnih priporočilih za države članice, imamo tudi podatke o BDP, ki so posodobljeni. Um, in ki zadevajo zadnje četrtletje, ko gre za porazdelitev uh, dohodka, so podatki stari dve leti in uh, to potem privede do neravnovesij. Isto se dogaja na okoljskem področju. Uh, zato mislim, da bi ta odbor uh, moral oceniti tudi um, takšna vprašanja, ker gre tudi za kakovost vaših odločitev v končni fazi. In to je samo eden od načinov, kako bi lahko Evropski statistični sistem spremenil delovanje zato, da eh, tudi vas podpre pri vašem delu. Potem pa še glede davčnih vprašanj, eh, glede vrzeli na davčnem področju, kot ste rekli. to je že druga zgodba, ki tudi zahteva eh, veliko ocen. Eurostat to lahko podpre. Ni samo, ne gre samo za statistično uh, delovanje in zato tudi še niso bili statistični uradi vključeni eh, v ta prizadevanja. Ampak je pa to pomembna tema in uh, predsednik je prej rekel, da boste uh, glasovali o uh, eh, GNI. To je zelo pomemben del zakonodaje. In uh, nevarnost, da um, siva ekonomija raste uh, na takšni podlagi, uh, obstaja in Eurostat bi tudi moral uh, prispevati k vašim prizadevanjem. Hvala. Mislim, da lahko s tem zaključimo. Gospa ni vključila mikrofona. A, ah, še eh, se znam želja za novo komisijo. Odgovornost Eurostata znotraj komisije mm, ni enostavna. Statistika je zelo horizontalna in. Občasno se odgovornost prenese z enega komisarja na drugega. Nimam še konkretnih predlogov, ampak eh, naj povem, da ko smo ocenjevali zaveze glede zaupnosti, eh, smo tudi eh, videli, da je komisija vedno spoštovala in podpirala delo Eurostata. Ne bi priporočal, da se vrnemo na situacijo, ko je statistika skupaj z raznimi revizijami, davčnimi revizijami, um, se izvajala skupaj. Zdaj v okviru večletnega finančnega okvira je to povezano tudi z notranjim trgom. Ampak eh, pomembno je, da tisti, ki se bo s tem ukvarjal, Eh, spoštuje tudi zaveze glede zaupnosti in po možnosti pripravi tudi nove takšne zaveze za to, da se zagotovi neodvisnost Eurostata, pa tudi drugih eh, služb, ki pripravljajo statistiko. Hvala. No. Tale skupinica je bila zelo majhna, ampak eh, vseeno smo imeli zameni, zanimivo izmenjavo mnen. In gospod eh, Giovannini je tudi zelo jasno povezal eh, specifična in tehnična vprašanja s političnimi področji in izzivi. Najlepša hvala za vaš um, prispevek, zelo ga cenimo. Ehm, hvala tudi za vse vaše predloge in predloge tudi probleme, ki ste jih eh, opredelili. Upam, da bo naslednji parlament sposoben pozitivno prispevati k reševanju teh izzivov in problemov. Mi bomo eh, prenesli eh, zaključke te razprave tudi naprej na prihodne delovanje parlamenta. Zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke. Hvala, tudi jaz bi se zahvalil eh, odhajajočemu odboru Ekon za vso podporo, eh, za podporo, ki ste jo Esgabu nudili v zadnjih letih, predvsem njegovemu predsedniku. In upam, da bo eh, nov parlament imel vsaj enak odnos in enako podporo za ESGAP, kot ste jo imeli vi. Hvala. Hvala. Bomo za trenutek prekinili sejo, eh, zato ker bomo potem začeli skupno sejo odbora Ekon in odbora Bač, torej za proračun.